Uh, prijatelji in prijateljice, predlagam, da začnemo. Kot veste, bomo imeli javno predstavitev o gospodarskih in političnih razmerah v Belorusiji. Z nami so trije prijatelji iz Belorusije, gospod Aleksandr Mlinkijevič, ki je tudi dobitnik nagrade Saharova, in kakor veste, je tudi nekdanji predsedniški kandidat, to je bilo leta 2006. Z nami je tudi gospod Arkadi Mošes, programski direktor raziskovalnega programa eh, vzhodne soseščine EU in Rusije, prihaja iz Finskega instituta za mednarodne zadeve. In z nami je tudi gospod Eliodoro Temprano Arojo, on je vodja enote za sosednje države in makrofinančno pomoč pri generalnem direktoratu za gospodarske in finančne zadeve Evropske komisije. Vsi veste, da se razmere v Belorusiji spreminjajo zato bi bilo primerno, da razpravljamo o tem. Z nami je tudi gospod Boris Tarasjuk. Poznali smo se že nekaj časa nazaj, danes je z nami tukaj in zelo smo zadovoljni, da lahko razpravo tako povežemo tudi z njim. Sedaj dobi besedo gospod Paleckis. On je stalni poročevalec odbora AFED o Belorusiji, da poda nekaj uvodnih izjav. Hvala lepo, gospod predsedajoči, spoštovani goste iz Belorusije in kolegice in kolegi. Mnenje opozicije v Belorusiji v zvezi z državo je bilo in vedno bo zelo pomembno za Evropski parlament. Zato smo se danes zbrali o tem, da razpravljamo o novih političnih, gospodarskih in socialnih trendih v tej državi. Politične smernice ki so bile vključene v priporočilih Evropskega parlamenta v zvezi z Belorusijo, so bile sprejete tukaj, v tej dvorani, z 55 glasovi za in enim glasom proti. In sprejeti, sprejeta so bila tudi z veliko večino na plenarnem zasedanju. S temi priporočili smo poslali močan signal, da Evropska unija ne obrača hrbta Belorusiji, ne glede na to, da so naši odnosi že 20 let napeti problem političnih zapornikov še vedno obstaja največja ovira pri zbliževanju odnosov. Lani so bili izpuščeni štirje, potem ko so odslužili svojo kazen, ampak nekaj novih politično motiviranih primerov smo prav tako zabeležili. Leto 2013 in v prvih mesecih leta 2014 je beloruska vlada nadaljevala svojimi represivnimi politikami, tako da je prijemala aktiviste civilne družbe, odpuščali so ljudi, preprečevali so ljudem, da bi potovali v tujino, prav tako pa so kaznovali aktiviste z zapornimi kaznimi. Veliko aktivistov je bilo poslanih v zapor zato, ker so demonstrirali proti posredovanju Rusije v Ukrajini dogodki v Ukrajini so povzročili, da smo nekoliko pozabili na dogodke v Belorusiji, naprimer na volitve, ki so bile marca. Niso bile nepoštene, nesvobodne. Po navedbah tiska je bilo izvoljenih samo 10 predstavnikov opozicije izmed 18 tisoč kandidatov. To kaže, da je volilni kodeks, ki je bil sprejet leta 2013, zagotovil teže, teže udeležbo kandidatom opozicije na volitvah. Zato so odnosi še bolj napeti. Pogovori o sporozumu o ponovnem vračanju so sicer odprti, ampak eh, rezultatov ni mogoče napovedati. Zelo je pomembno, da odpremo vse možnosti za več stikov med ljudmi. Razmere v državi se bodo spremenile le, če se bo spremenila volja ljudi in ljudje bodo spremenili svoj pristop, če bo več stikov med evropejci in belorusi. Evropska unija je še naprej zavezana k politiki kritičnega sodelovanja in načelnega sodelovanja z Belorusijo. No, Evropska unija še naprej želi spodbirati civilno družbo, vključno sindikate in predstavniki posla in tudi seveda politično opozicijo. Podpirati želimo tudi uradnike, zato da bi okrepili dialog na temo posodobitve, zato da bodo ljudje razumeli, kako potrebne so reforme in kako potrebna je ustrezna socialna mreža. Belorusom je treba posredovati podatke in informacije o prednostih evropske politike. Zato mora Evropska unija izboljšati svojo strategijo obveščanja v Belorusiji. V priporočilih Evropskega parlamenta smo priporočali, da bi izvedli poglobljeno oceno restriktivnih ukrepov Evropske unije proti uradnikom Belorusije po potrebi bi morali izboljšati njihovo očinkovitost in prilagoditi področje uporabe v skladu z nedavnimi dogodki v tej državi. Na primeru Ukrajine vidimo, da Evropska unija ni bila sposobna ustrezno oceniti pomen in specifičnih lastnosti Ukrajine. Brussels applied in principle the same Bruselj je uporabljal enake standarde za integracijo kot za Gruzijo, Moldavijo ali Makedonijo ali katero koli drugo državo, ne da bi opoštevali posebnosti te velike države, ki leži med EU in Rusijo. Nujno je, da se iz tega nekaj naučimo in da nove izkušnje uporabimo v primeru Belorusije. Now, Hvala lepa. Logistični problem imamo in sicer je gospod Temprano nas mora zapustiti nekoliko prej. Zato ga sedaj prosim, da nam bo on podal svojo predstavitev o gospodarskih razmerah v Belorusiji. 10-12 minut, izvolite. Well, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na začetku moram povedati, da se Belorusija še enkrat spopada z velikimi težavami na področju makroekonomskih razmer. Po prilagoditvah na tem področju, ki so ga sprejeli leta 2011 in 2012 kot odziv na krizo plačilne bilance, so se razmere spet poslabšale in to občutno. Predtem so oblasti v dveh letih uspele 15 odstotni premankljaj BDP-ja pretopiti v majhen presežek. V roku dveh let torej. Ampak v leto in pol spet država se spopada z velikim primankljajem okrog 10 odstotkov BDP-ja. Rast BDP-ja se je prav tako zelo upočasnila. Rast je bila le nič celih 9 odstotkov. In tudi letos rast pada. Rast na letni osnovi je sedaj negativna po stopni 1,5 odstotka industrijska proizvodnja pa pada za 5 do 7 odstotkov. Razmere so zelo zabletene, torej. Srečuje se s težavami na področju neravnovesi pri plačilni bilanci zaradi težav z Rusijo in Ukrajino. To je bilo že pred eh, krizo v Ukrajini, s katero se soočamo sedaj. Tudi Evropa je imela težave, kajti tudi mi smo njihov pomemben trgovinski partner. Zato so se znašli v težavah, plače so lani prehitro rasle in to škodi konkurenci. Veliko napredka na področju konkurenčnosti, ki so ga Belorusi naredili leta 2011 zaradi devalvacije valute, so v veliki meri izgubili. Te pridobitve na področju konkurenčnosti so torej že izgubili. Veliko je tudi trgovinskih sporov z Rusijo, kar zadeva naftne proizvode in eh, druge področje, področja in to vpliva na uspešnost države. Sedaj pa smo še v obdobju, ko so zunanje okoličine zelo zapletene. Leto 2013 do 2015 bodo morali odplačati dolgove iz leta 2009, pa tudi določene druge dolgove v zvezi z evro obveznicami ali mednarodnimi obveznicami, ki jih je država izdala prej. Plačila naj bi narasla na 5 do 6 milijard na leto, to je bilo v letu 2013, v letu 2015 pa se bo to še povečalo in to je veliko več, kot je bilo prej. Sedaj je Belorusija pravzaprav izgubila dostop do mednarodnih kapitalskih trgov, delno tudi zaradi sankcij Evropske unije. V tem kontekstu in ker Belorusija še ni sprejela dogovora z mednarodnim denarnim skladom, ki zahteva bolj ambiciozne programe reform in strukturnih reform, zato se je država spet znašla v težavah. Inflacija je visoka, čeprav je nižja, kot je bila leta 2011. Oblasti so znižale inflacijo z 110 odstotkov na 15 odstotkov. Inflacija je vseeno visoka in eh, inflacijski pritiski vplivajo na DDV in na druge prilagoditve, ki so bile predvidene, enako velja za elektriko, ceno elektrike in plina ampak da bi inflacijo obdržali pod nadzorom, so oblasti poskrbele, da so cene elektrike in plina bi ostale fiksne. Belorusija se je že prej soočala s težavami pred krizo v Ukrajini. Ta kriza je še dodatno zapletla celotno gospodarsko podobo. Rusija je glavni trgovinski partner Belorusije predstavlja okrog 50 odstotkov njihove trgovine. Ukrajina pa je prav tako zelo pomemben trgovinski partner, kakor bi lahko pričakovali zaradi geografske bližine, predstavlja 10 odstotkov trgovine. Če ti dve državi združimo, to predstavlja okrog 60 odstotkov njihove trgovine. In v teh dveh državah sta se gospodarstvi prav tako upočasnevali še pred krizo. Sedaj je prišla kriza in tudi če se napetosti ne bodo izboljšale oziroma poslabšale, bodo napovedi za rast še vedno nižje. Rast BDP-ja naj bi zmanjšala se za 10 odstotkov, v Rusiji naj bi eh, bila rast BDP-ja negativna, naše projekcije gredo v negativno smer in uh, govorimo o scenariju, ki bi se lahko pojavil, še posebej, če se bomo odločili, da bomo sprejeli gospodarske sankcije proti Rusiji. V tem kontekstu lahko vidimo, da je makroekonomska situacija teh držav zelo zapletena, Ukrajina in Rusija pa prav tako. Mm, Višata vrednost svojih valut in zato se manjša konkurenčnost Belorusije. Govorimo pa tudi o pristopu, naprimer, Kazahstana in Belorusije v STO, ko boste ti dve državi vstopili mm, v Svetovno trgovinsko organizacijo, bodo druge države lažje konkurirale na njihovem trgu in zato bo prišlo do še večjih težav na področju konkurence. Prav tako pa je treba omenjati carinsko unijo. V tem kontekstu so sedaj oblasti bolj zainteresirane za to, da bi dobili nekaj uradne podpore. In kot običajno se soočajo z neke vrste dilemo. Namreč doseči poskušajo dogovor z mednarodnim denarnim skladom, prav tako pa si želijo doseči finančno injekcijo strani Rusije. Oktobra lani so sprejeli skupni akcijski načrt, ki je dober v več pogledih, vključuje strukturne, sistemične eh, reforme, ampak na zasedanju tako imenovane skupine za strukturne reforme, ki vključuje predstavnike EU, eh, MDS, Svetovne banke in drugih institucij, ta program ni dovolj ambiciozen. Ni dovolj ambiciozen za to, da bi rešili problem z mednarodnim denarnim skladom. To je povedal sam sklad, prav tako pa poskuša prilagoditi trenutni režim, ne pa da bi se premaknili na popolnoma tržno socialno gospodarstvo. Z tega vidika je to sicer korak v pravo smer, ampak eh, korak ni dovolj pogumen. Nacionalna banka in vlada sta predstavili ta program. Sicer je bil podprt strani predsednika in njegove administracije, ampak koliko predsednik dejansko sprejema ta program, ne vem. Agenda strukturnih reform je eden ključnih izzivov. To sem že omenjal, zato da bi prilagodili gospodarsko stabilnost, ampak eh, vlada je še vedno plaha pri izvajanju sistemskih gospodarskih reform. Imeli so krizo na področju plačilne bilance, sicer so se izognili najhujšemu, privatizacija se je praktično ustavila po prodaji plinske družbe Gazpromu. Od takrat torej privatizacije praktično ni skupni akcijski program vključuje cilj privatizacije 4,5 milijarde, ampak ni popolnoma jasno, kako bi naj to dosegli. Prav tako ni bilo doseženega dovolj napredka na področju prestrukturiranja podjetništva, sistema planskega gospodarstva naj bi, si, naj bi se premaknili na določenje ciljev, odstraniti želijo subvencije podjetjem in tako naprej. Nekaj napredka je bilo doseženega, ne želim vsega predstaviti tako črno. Nekaj napredka je bilo na področju obdavčevanja in Belorusija je skočila kar nekaj mest naprej na lestvici Svetovne banke v zvezi z poslovanjem. Prav tako pa so banke začele posojati in vladna jamstva so prav tako bila zagotovljena bančni sistem ni samo v državni lasti, ampak posojila so pod vplivom vladnih odločitev. Nekaj reform je bilo doseženih na tem področju, vendar ne dovolj. Evropska komisija v tem kontekstu poskuša doseči naslednje. Poskušamo začeti tehnično razpravo o ekonomskih politikah in strukturnih ekonomskih reformah. To počnemo na treh področjih. Prvič, leta 2011, smo začeli izvajati letni makroekonomski dialog. Zasedanje sicer poteka na tehnični ravni, ampak sega vse do namestnika premijeja. V primeru Belorusije govorimo o izzivih tako v Belorusiji kot tudi v Evropski uniji. Za nas je bilo to precej presenetljivo, kajti bili smo zadovoljni, zato ker so bili Belorusi zelo odkriti, imeli pa so tudi precej reformistične pristope, vsaj nekateri tehnokrati ali višji uradniki ministrstev za gospodarstvo. Pogosto slišim, da sta ekonomsko, oziroma ministrstvo za gospodarstvo in uh, nacionalna banka med najbolj reformno usmerjenimi v državi. Imamo veliko skupnih pogledov in to se odraža tudi v sklepih, ki smo jih pripravili. Ampak eh, včasih eh, dogovori, ki jih dosežemo v teh pogovorih, trajajo nekaj časa, preden se pretopijo v dejanja predsedniške administracije. Zelo smo zadovoljni, da smo lahko sodelovali pri pobudi Svetovne banke, Namreč oblikovali so tako imenovano delovno skupino za strukturne reforme. MDS, EBRD, Svetovna banka, OECD in EU sodelujejo tam. Govorimo o strateški reformi oziroma izvajanju strateških reform. Predstavili smo skupni akcijski program, oblasti so ga pravkar predstavile in na tem zasedanju so vse mednarodne finančne institucije in Evropska unija pozdravile določene pozitivne korake naprej. Jasno smo pokazali, da je to poskus, da bi prilagodili sistem, ne pa da bi ga spremenili v tržno usmerjen gospodarski režim. In izvajamo tudi gospodarski dialog v okviru Evropskega dialoga za modernizacijo. Povedati želim tudi, da je leta 2009 Belorusija zaprosila za naslednje. Takrat je divjala gospodarska kriza. Zaprosili so za makrofinančno pomoč Evropske unije. Komisija je predstavila predlog ECOFINO, ampak na koncu to ni bilo sprejeto iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker je dogovor z MDS-jem potekal neuspešno, in drugič zato, ker Belorusija ni izpolnjevala političnih pogojev za takšno pomoč, kajti vsaka makrofinančna pomoč zahteva demokratične eh, pogoje v smislu človekovih pravic in tako naprej. In še nekaj na koncu. Dilema v Belorusiji je naslednja. Ugotoviti moramo, ali želimo sprejeti takšno politiko, kjer ne bomo sodelovali, kjer bomo gospodarsko izolirali Belorusijo, ali pa bomo vsaj v tehničnem dialogu govorili z njimi, namreč spodbujati želimo gospodarske reforme in gospodarski razvoj in to bi lahko kasneje vodilo do političnih sprememb. Stališče Evropske unije je skladno z pragmatičnim pristopom in mislim, da vsi zagovarjamo drugo možnost. Če sklenem, Belorusija je v težkih gospodarskih razmerah zaradi krize v Ukrajini, so se zadeve še poslabšale in uh, oblasti so bolj pripravljene popustiti za pomoč mednarodne skupnosti, ampak Belorusija je po drugi strani tako v težki situaciji, kaj ti politične okoliščine so se spremenile in zaradi eh, uh, tega je morda manj pripravljenosti na reforme. Evropska unija še naprej izvaja tehnični dialog in upamo, da bo to vodilo do novega konteksta, kjer bo mogoče izvajati politične reforme in upamo, da bo lahko reforme na tem področju vodile do političnih sprememb. Hvala lepa. Um, specific... Hvala lepa. Če ima kdo kakšna vprašanja za gospoda Temprana, lepo prosim, da jih zastavite sedaj, zato ker bo gospod Temprano kmalo mora oditi. We'll uh, Hvala lepa, če vprašanj ni, bomo nadaljevali. Hvala lepa, izvolite. Yes, stay, stay as long as you... Kar ostanite, dokler pač lahko. Sedaj pa bo spregodil gospod Arkadi Mošes, na to pa še gospod Milinkjevič. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi želel začeti s tem, da je zame velika čast, da lahko spregovorim pred tem odborom. Poskušal bom na hitro analizirati učinke in posledice dogodkov v regiji v zadnjih šestih mesecih. Odločil sem se za obdobje šestih mesecev, zato ker se mi zdi pomembno, da si pogledamo, kaj si kaj se je dogajalo v mesecih eh, tik pred eh, vrhom v Vilni, kajti teden vrha je bil zabeležen s tem, da je Minsk zelo uspešno uh, izpeljal svoje konflikte z Rusijo. Torej, Minsk je vzpostavil neke vrste konfliktno situacijo, z Rusijo in na ta način je povečal svoj manevrski prostor. In s to um, serijo majhnih konfliktov, ki jih eh, Moskva pač ni odobravala, je vključevalo tudi naprimer eh, gospoda Baumgartnerja, ki je bil areteran in poslan v Ječo minsk je bil vedno bolj kritičen napram eh, projekta carinske unije in je tudi na zelo eh, jasen način zahteval določene eh, spremembe zlasti na področju pristojbin za nafto. Torej, ne glede na dejstvo, da je sedaj Rusija v konfliktu z Ukrajino, je gospod Lukašenko tudi zelo jasno že pokazal, da želi dobre odnose z Ukrajino. In v ozadju eh, tega konflikta je gospod Lukašenko še vedno izmenjaval obiske z Ukrajino torej eh, pozicija Minska je bila tu kritične narave za Kremlin in Kremlin se bo moral še naprej naslanjati na podporo Minska in zato se bo moral tudi ustrezno odzivati na zahteve Minska. Minska tudi ni skrbel ta konflikt, zato ker eh, se je to povezovalo tudi z različnimi konflikti znotraj Kremlina, kar tudi ni nenavadno, kajti nekateri eh, si želijo bolj eh, trdne drže napram Minski, medtem ko si drugi prizadevajo za večje razumevanje do najpomembnejšega zaveznika v regiji. Kot je bilo že omenjeno, je bilo Minsku obljubljenih dve milijardi dolarjev. Ampak potem, ko je Rusija gospodu Janukoviču obljubila 15 milijard dolarjev, je, sta seveda te dve eh, milijardi izgledali zelo skromni. Torej jasno je, da je šlo tu za igro, ki je bila zelo pregledna. Eh, Rusija je naredila celo vrsto koncesij še v zvezi z to, tem podjetjem Podaž. Torej, Minsk je pridobil manevrski prostor. Kar bi želel tu povdariti, če grem še korak naprej, je to, da je šlo tu za bilateralne odnose, ne za nek, nek trikotnik, kot si nekateri predlagamo. Uh, Eh, pristop na vrhu v Vilni je imel samo posreden učinek na to, kar se je dogajalo zaradi situacije v Ukrajini. Ampak Vilna kot sama po sebi v odnosu do razprav med Minskom in EU je do neke mere izboljšal situacijo, kot so povedali prejšnji govorci, je prišlo do neke vrste produktivnega dialoga na različnih ravneh. Ampak eh, vrh v Vilni eh, se ni eh, nanašal na Belorusijo in če si pogledamo poročilo, ki ima 20 strani, je Belorusija omenjena samo osemkrat, od tega dvakrat v enem odstavku. To pomeni, da dejansko tu vsebinsko ni šlo za odločitve, ki bi bile za Belorusijo zelo pomembne. Vsekakor pa lahko vzamemo na znanje, da so se odprle možnosti in da je Minsk nekaj teh možnosti tudi sprejel. Obdobje protestov v Ukrajini ni veliko spremenilo z vidika eh, računic v Minsku, kajti ne glede na to, kaj mi o tem menimo, so bile neposredne usporednice med Ukrajino in Belorusijo neustrezne. To je druga država, drugačen režim, drugačne strukture, drugačno vodstvo. Očitno je, da gospod Lukašenko ni pozdravil Majdana, ampak to ga tudi ni zelo skrbelo. Ni ga namreč skrbelo, da bi se to lahko zgodilo kadarkoli v bližnji prihodnosti v Minsku. Sam bi rekel, da je gospod eh, Lukašenko poskušal na nek način pridobiti eh, tudi eh, pozitivne rezultate Majdana in da se je do neke mere tudi pridružil kritikam predsednika Janukoviča, tudi zato, ker so bili njegovi otroci do neke mere eh, poslovno tu vezani. Z vidika praktičnega eh, diskurza je bilo to zanj smiselno. Ampak eh, to je bilo nekaj, kar je bilo za Minsk prav gotovo pomembno ampak ni pa bil Majdan nekar, kar bi Minsk lahko skrbelo. Na to, to, kar se je dogajalo v zadnjem mesecu, se pravi kriza v Krimu, to pa je kar precej spremenilo zadeve. Kajti manevrski prostor, ki ga je Minsk pridobil v zadnjih mesecih, je sedaj izginil to je sedaj zopet v rokah Moskve, vsaj kar se tiče dvostranskih eh, odnosov. Minsk bi seveda želel eh, ohraniti neko ravnotežje. Če si pogledamo izjavo eh, beloruskega ministrstva za zunanje zadeve in če si pogledamo izjave predsednika Lukašenka, potem vidimo, da si vsi prizadevajo za to, da bi našli neko formulo, ki ne bi bila za nikogar želiva in ki bi istočasno podpirala načelo eh, teritorijalne integritete, pa tudi novo vlado v Ukrajini. Vsi so želeli tudi uspeh te nove vlade v Ukrajini. Eh, ukrajini in sestali so se tudi z eh, novim začasnim predsednikom vlade v ukrajini. Istočasno pa je eh, tudi de facto situacija na terenu priznana. Gospod Lukašenko je v izjavi pred osmimi dnevi tudi izjavil, da bo Belorusija stala Rusiji ob strani, ne glede na to, kaj se zgodi. In če bo prišlo do izbire, če se bo moral odločiti, bo to njegova odločitev. Videli smo tudi, da sta tako Belorusija kot Armenija eh, v Združenih narodih glasovali skupaj z Rusijo. Armenija seveda sledi lastni logiki, ampak Kazahstan naprimer pa se je vzdržal, medtem ko Belorusija se ni vzdržala pri glasovanju. Gospod Lukašenko, je tudi dovolil eh, določen prehod eh, ruskih eh, vojaških sil preko beloruskega območja, tudi prelete letal ruske vojske. Torej, do neke mere si prizadevajo za to, da bi omejili škodo, da bi nekako obvladovali situacijo, ampak dejstva govorijo zase strateškega vidika sem prepričan, da bi gospoda Lukašenka moralo skrbeti in mislim, da ga skrbi. Zato, ker pravila igre so v celotnem, v celotnem sistemu evropske varnosti so se spremenila, kar je bilo povsem nesprejemljivo pred eh, enim mesecem, je sedaj de facto sprejeto. In če eh, si pogledamo nekatere vidike lahko vidimo da gospoda lukašenka zelo lahko skrbi na primer eh, leta dva tisoč dva je eh, gospod putin predlagal gospodu lukašenku da se belorusijo priključi rusiji ne vem če je bil ta predlog kadarkoli uradno umaknjen četudi nekateri pravijo da to ni bil resen predlog istočasno imate sedaj ljudi na primer eh, gospod Ragoz v Rusiji, to je prvi namestnik eh, premijeja, eh, ki je eh, čestital svojim tovarišem za prvi uspeh pri ponovni združitvi z Rusijo. Torej, to pomeni, da se morajo ljudje v Belorusiji in v Kazahstanu, naprimer, spraševati, kakšne namene ima Rusija. Ali gre za postsovjetsko eh, ponovno združitvijo ali za projekt Velike Rusije. To so vprašanja, ki se postavljajo. Torej imamo razloge za skrb. Istočasno pa je jasno tudi to, da ne moremo v tej fazi eh, z uradnimi instrumenti narediti prav veliko. Krepiti vezi z Zahodom v tem obdobju, ne bi bila e, dobra strategija izhoda. In kar je tu še posebej pomembno, je to, kar zopet vidimo v uradnih izjavah Minska. Njihova ocena zmožnosti Zahoda, da se ustrezno odzove, vključno z zmogljivostjo Evropske unije, je zelo nizka. To ni eh, presenetljivo, to smo slišali že prej. Zdaj bomo verjetno tega slišali še več, eh, ampak gre dejansko za enake izjave. Vendar teh izjav ne smemo ignorirati, zato ker odražajo eh, tako miselnost kot eh, analizo v tem delu sveta. Zakaj? Zato, ker gospod Lukašenko, kakor tudi ljudje v Moskvi, eh, zelo dobro poznajo rusko razpravo in ruska razprava je glede tega jasna. E, celotni e, koncept ruske e, zunanje politike iz leta 2013 je propad Zahoda. V Rusiji si nihče več ne dela utvar, da Zahod ni več eh, ustrezen tekmec in sedaj imajo za to dokaz. In dokaz je, da Zahod ni pripravljen narediti več kot eh, samo eh, retoričnih korakov, da bi pomagal svojim partnerjem. To pomeni, da se je računica sedaj spremenjena kar ne pomeni da bodo eh, ljudje v uradnem minsku tako euforični kot tisti v moskvi ampak še vedno upoštevajo dejansko stanje in spremembe hvala lepa hvala lepa za vašo predstavitev to je dejansko uh, samo uh, uljudna formula, kaj ti, kar ste povedali, eh, je realnost. Tu imamo zelo veliko razprav in interpretacij o tem, kakšni bi bili ustrezni signali, ampak to je realna situacija in želeli bi preprečiti zaustritev te situacije. Sedaj pa gospod Milinkovič, izvolite. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se vam rad zahvalil za to, da je Evropski parlament organiziral to razpravo o eh, Belorusiji in da odbor eh, AFET toliko pozornosti namenja moji državi. Po eni strani vam lahko v svojem imenu in v imenu kolegov Eh, ki so vodja političnih eh, strank in gibanj v Belorusiji, ki so tu prisotni. To je za njih zelo pomemben signal. Istočasno pa mora Evropski parlament eh, vedeti tudi, da obstajajo razmere v moji državi, ki jih je treba upoštevati. Želel bi se zahvaliti vsem strokovnjakom, ki so pripravili analize situacije v Belorusiji in tudi analize gospodarske in finančne situacije. Politika gospoda Lukašenka je zelo odvisna od Ruske federacije in glede kreditov Ruske federacije in pa um, pomoči pri. Um, cenah eh, nafte in naftnih proizvodov. Eh, tudi to zelo pomaga Belorusiji, po drugi strani pa je to neke vrste droga. Eh, to je preprečilo kakršnekoli resne reforme beloruskega gospodarstva in za nas je ključnega pomena, da naše gospodarstvo postane neodvisno, torej kar se da neodvisno v sedanji situaciji. Torej, za nas eh, je izhod v modernizaciji in kot je bilo rečeno, eh, podjetja v Belorusiji najprej potrebujejo dostop do novih tehnologij. Tu nam primankuje podpora vodilnih eh, držav, istočasno pa ne moremo doseči modernizacije brez sodelovanja z Moskvo in Pekingom. Ključno bi bilo, da bi to nadomestili z odnosi z Evropsko unijo. Torej imamo tudi težave v politični sferi in sicer imamo politične uh, jetnike, imam, nimamo nobenih uh, prostih, svobodnih volitev in tako dalje. Belorusko vodstvo, upam, da eh, se ljudje vedno bolj zavedajo, kakšno, kakšna je strategija carinske unije z Rusijo. Evrazijska unija, eh, v kateri je udeležen tudi Kazahstan. To je neke vrste prehodna rešitev za gospodarsko situacijo v Belorusiji. Strateškega vidika to beloruskemu gospodarstvu ne daje nobenih možnosti za uspeh. To se pogosto dogaja v tranzicijskih državah. Imamo skupine ljudi, ki eh, izgledajo kot eh, reformisti pa to niso. In brez takšnih reform, resnih reform, Belorusija ne bo konkurenčna in bo v prihodnosti eh, enostavno satelit Ruske federacije. Potrebovali bi resne gospodarske spremembe, da bi dosegli neodvisnost. Na to vprašanje demokracije, to je za nas zelo pomembno, kot se morda spominjate, je uh, bila Belorusija vedno opisana kot zadnja diktatura v Evropi in to še vedno velja. In eh, s pomočjo Ruske federacije ta totalitarni režim eh, eh, ostaja močan in se krepi. To, je, to velja tudi za druge države, ki so odvisne od Rusije. Torej, po našem mnenju je pomembno, da zagotovimo neodvisnost Belorusije, kajti sama, samo obstoj države je v nevarnosti. In tu vidimo, da lahko Evropska unija igra pomembno vlogo pri zagotavljanju neodvisnosti bivših sovjetskih držav. Glede politične situacije samo nekaj besed. Vsi strokovnjaki, ki so pred mano govorili, so odlično opisali situacijo. Torej, prej smo imeli status quo, torej Eh, želeli bi si več eh, sprememb, sprememb tudi v družbi, ampak ne glede na protizahodno propagando, ki eh, smo ji priča že več let v beloruski družbi. Približno polovica prebivalcev Belorusije bi si želeli že jutri pridružiti Evropski uniji, če tudi vemo, da Belorusija za to ni pripravljena. Ampak 50 odstotkov prebivalstva bi se želelo pridružiti Evropski uniji in mislim, da je to za nas dober rezultat in to kaže na to, da imamo možnost, da državo ohranimo neodvisno in da eh, še naprej razvijamo stike z Evropsko unijo. Eh, proruska skupina predstavlja približno 40 odstotkov prebivalstva in ta skupina pač ne sledi evropskemu modelu ko ocenjujemo eh, rezultate socialne družbe, koliko ljudi bi si želeli eh, vrniti v bivšo Sovjetsko zvezo, je, so te številke manjše, kot trdi Rusija. Torej zelo malo ljudi uh, si predstavlja pridružitev Rusiji kot nek uspeh za belorusko društvo. Torej, kot veste, v Belorusiji nismo imeli prostih volitev, zadnje lokalne volitve kažejo na to, da bodo tudi naslednje predsedniške volitve eh, verjetno v veliki meri eh, prirejene. Ampak istočasno je treba sodelovati v uh, volitvah, eh, kajti družbi je treba pokazati, da obstajajo alternative in da obstajajo možnosti za Belorusijo in prihodne leto bo Belorusija vsekakor sodelovala pri volitvah. Glede situacije v Ukrajini in pa uh, eh, očinek te situacije na situacijo v Belorusiji. Kar nekaj uh, študij se trenutno izvaja na tem področju, na področju javnega mnenja o Belorusiji po priključitvi Krima. Videli bomo, kakšni bodo rezultati, verjetno zelo kmalo. Ampak vsi Belorusi imajo dostop do uh, ruskih uh, televizijskih kanalov, ki so žal znani potem, da kažejo z, propagando in eh, rusko prebivalstvo pač je temu vse čas izpostavljeno. V Belorusiji eh, smo sedaj v podobni situaciji kot leta 2008 po vojni med Rusijo in Gruzijo. Aleksandra Lukašenka je takrat zelo skrbelo, kako se, so se stvari, stvari odvijale in tudi zdaj je zelo zaskrbljen in išče alternativo zase in za svojo državo. Uh, in zelo jasno mu je, da morda na nek drug način Rusija lahko na podoben način deluje do Belorusije kot do Ukrajine. Torej po eni strani Lukašenko ne želi provocirati Moskve, po drugi strani pa tudi ne želi izgubiti točk eh, napram Zahodu. Torej na nek način želi ohraniti neodvisnost do neke mere se tudi upira uradnemu diskurzu Kremlina. In po eni strani trdi, da ima Ukrajino, Ukrajina pravico do neodvisnosti, po drugi strani pa priznava tudi um, priključitev Krima. Priznava, da je zgodovinskega vidika Krim vedno uh, pripadal Rusiji, eh, razume pa tudi, da je moral glasovati proti rezoluciji o Ukrajini pod pritiskom Rusije. To je eh, slabo za podobo Belorusije v Evropi. Gospod Turčino je v čas eh, tega sestanka tudi uh, užival uh, naziv predsednika, kar pomeni, da uh, ga je beloruska stran kot takšnega tudi priznala. Ruski televizijski kanali tudi kažejo na situacijo v Ukrajini na način, ki je pač ruski, tako kot Euronews eh, kaže evropsko perspektivo na uh, situacijo. Na to imamo celo vrsto ad hoc komentarjev, ampak eh, ob vsem tem Belorusija želi ostati na nek način neutralna. Hladna vojna med eh, Rusijo in Zahodom bo seveda Belorusijo eh, še hitreje približala in vključila v rusko ekonomijo, ampak istočasno pa je Belorusiji tudi jasno, da mora pospešiti eh, krepitev odnosov z Zahodom. Najpomembnejše, kar Evropska unija sedaj lahko naredi, je, da okrepi eh, svoja prizadevanja za um, to, da se osvobodi politične etnike v Belorusiji. To je moralna drža Evropske unije, ki je tu potrebna in mislim, da moramo vedeti, da ko Belorusijo naprimer opiše gospod Selano, um, ki se je s pogajanji z gospodom Lukašenkom strinjal o tem, da bodo vsi te jetniki eh, osvobojeni v zameno za eh, gospodarsko sodelovanje. Torej obstajajo možnosti za eh, dosego tega rezultata, čeprav za Lukašenka to pomeni pač samo izvajanje njegove strategije um, nadzorovanja in ulivanja strahu. Ko sledimo ruskim novicam v ruskih medijih, potem vidimo, da gre resnično za eh, protizahodno histerijo, za fašizem. In eh, gospod Putin je v zadnjem mesecu pridobil več kot 50 odstotnih točk pri popularnosti. In to kaže na to, da je ruskemu prebivalstvu vendarle všeč, kar se dogaja v Rusiji in da si želi velike, močne države, kajti po propadu Sovjetske zveze so ta občutek izgubili, sedaj pa so ga ponovno pridobili. Na to seveda so diplomatska pogajanja z Moskvo tradicija Zahoda, ampak meni, da v tem konkretnem primeru diplomacija lahko pokaže rezultate samo potem, ko bo Putin dosegel vse svoje cilje, kar je po njegovih besedah eh, ponovna priključitev vseh tistih območij, ki so pripadala bivši Sovjetski zvezi. In situacijo bo Moskva ocenjevala na zelo drugačen način. Za Moskvo bo eh, vsak poskus pogajanj pač eh, oblika Eh, šibkosti to je sedanja situacija. glede belorusije in rusije naj povem naslednje za eh, ljudi na zahodu bo verjetno lažje razumeti če pojasnim takole ko se na nemca ali francoza obrnete in ga vprašate kaj menite o vaši eh, državi bo vsak rekel ja želimo da nas imajo radi. Medtem, ko če Rusu postavite to vprašanje, eh, bo Rus odgovoril, želimo, da se nas vsi bojijo. In to je ta postimperialni sindrom. In to je treba razumeti v zvezi z rusko politiko. In najboljši način, kako se temu opreti, je, da se okrepi neodvisnost Ukrajine, Moldavije in Belorusije in drugih držav, kajti bolj bodo te države neodvisne, bolj hitreje bo Rusija izgubila ta postimperialni sindrom. Še nekaj besed o tem, kar je treba narediti za Belorusijo, kaj lahko Evropska unija naredi za Belorusijo. Prvič, Evropska unija mora priznati Belorusijo v uh, okviru svoje politike do Ukrajine, politike sosedstva z Ukrajino in graditi na teh odnosih. Drugič, ne smemo izolirati Belorusije skupaj z Rusko federacijo, zato ker smo glasovali proti uh, tej um, rezoluciji o Ukrajini, kajti naša dejanska drža do Ukrajine je zelo drugačna od ruske. Belorusija si prizadeva za neodvisno politiko, kar je pomembno tako za vlado kot za demokratično skupnost in te napore je treba podpreti. Sedaj sem, uh, prej sem to že omenil, sedaj še enkrat ponavljam, sedaj vidimo novo možnost, ki se odpira. in eh, ta možnost omogoča Evropski uniji, da pomaga Belorusiji ohraniti svoje ravnoteže in tudi svojo suverenost. Pomembno je, da se nadaljuje z eh, sporazumi z vrha v Vilni, govorim naprimer o sporazumih v zvezi z vizumi. Eh, Belorusija še vedno mora plačati 60 evrov za vsak vizum torej beloruski državljani. Eh, in eh, Število vizumov na glavo v Belorusiji je najviše na svetu. Ljudje želijo obiskati Evropsko unijo in prvič v zadnjih letih vidimo resnično konstruktiven način pogajanja. In ne smemo dovoliti dogodkom v Ukrajini, da bi to preprečili. Moramo eh, približati našej državi, kajti sicer bomo izgubili to edino možnost eh, in eh, treba se je držati tega slogana več EU za Belorusijo. Hvala. Hvala, Machiavelli je rekel, da je bolje, če se te bojijo, kot če te ljubijo. Torej, Rusi so očitno učenci Machiavellija. Eh, Stalin je tudi vprašal, koliko divizij ima papež se pravi vse. E, torej, manj divizij pomeni manjšo moč v očih Rusije. In logičen sklep tega je, da so lani izjavili, da je Zahod šibek in da je čas, da je prišel čas, da ponovno osvojimo to, kar smo zgubili. To Se pravi, da niso bili dovolj pogumni, ko je bil eh, Zahod močan. To pomeni, da naj bi bil Zahod močan. Torej, to so vse začarani krogi. Gospod Mušes nas mora zapustiti prvi. Zato, če imate kakšno vprašanje za njim, potem predlagam, da začnemo z vprašanji njemu. Sicer pa predlagam, da Prevzame besedo gospod Paleckis. Hvala. Slišali smo zelo zanimive misli naših gostov. E, položaj je drugačen, tako kot je povedal gospod Milinkjevič. Izkoristiti moramo to priložnost, da začnemo s premembami politike EU do Belorusije. E, želim vprašati vse tri govornike, predvsem pa gosta iz Minska, kaj menijo o tako imenovanih restriktivnih ukrepih proti beloruskim uradnikom. Ali je čas, da spremenimo te ukrepe in ali mislite, da je potrebno, da se to spremeni in če v kakšno smer je treba izvesti te spremembe. Gospod Mošes, ali želite vi govoriti, odgovoriti prvi in potem gospod Temprano? Moj odgovor je, da še ni čas za to. To bi pomenilo, da Eh, bo Evropska unija spremenila stališče, če preteče določen čas. Ti ukrepi so bili sprejeti za to, da se doseže določen cilj, ki pa ni bil dosežen. Torej, eh, seveda bi to lahko tudi še bolj podrobno analizirali. Gospod Milink Ivič, prosim. Jaz sem na vsak način za dialog med Belorusijo in Evropsko unijo, vendar ne za dialog, ki je samemu sebi namen in tudi ne za dialog pod vsakim pogojem. Eh, v Belorusiji so politični zaporniki in eden najpomembnejših razlogov za to, da so ljudje, da so ljudi aretirali, je zato, ker so imeli drugačno mnenje na začetku je treba storiti vse, da se um, izpusti politične zapornike in šele potem lahko govorimo o umiku teh um, individualnih prepovedih oziroma sankcijah proti beloruskim uradnikom. Ta dialog mora vedno potekati na osnovi pogojev. Uh, Brez teh pogojev bosta Belorusija in tudi Evropska unija zgubili zaupanje v ta dialog, kajti mi želimo eh, povezati, predvsem, pred, povdariti predvsem tudi človekove pravice. Hvala. Gospa Jakonsari vprašanje gospoda Mošesu, kako ocenjujete sedanjo situacijo vzhodnega partnerstva Evropske unije? Nekateri kritiki pravijo, da je to propadlo, kajti Evropska unija je naredila menda nekaj večjih napak. Evropska unija je nekako um, um, krivično ravnala napram Rusiji, tako pravijo kritiki. Mislim, da to ni propadlo, to partnerstvo, vendar um, smo priča velikim um, težavam. Um, pred vrhom v Rigi moramo seveda premisliti, kaj storiti. Mogoče je to treba tudi uh, revidirati, mogoče tudi spremeniti. Jaz mislim, da kot okvir je to še smiselno, da se pomaga tem partnerkam, da se vključijo v ta okvir. To je na vsak način pomembno. Ampak eh, usodno partnerstvo kot eh, okvir, eh, mislim, da je tudi zgubilo deloma svoj pomen. Sedaj pa so se prijavili še trije za razpravo. Gospa Gumeš je na vrsti prva. Hvala. Kratko ročno. Bo v Belorusiji svetovno prvenstvo v eh, hokeju na ledu. Nekatere države so tudi predlagale bojkot, druge so bile proti. Ali bi se to lahko izkoristilo kot priložnost, da se eh, da eh, določena teža in moč tudi tistim, ki eh, so oporečniki v eh, Belorusiji in ki opozarjajo na kršitve človekovih pravic. In ali bi lahko malo več povedali o implikacijah dogajanja v Ukrajini na odnose z Rusijo. Rusija in Belorusija imate tesne povezave zaradi te eh, bitke v zvezi s podjetjem Potaš. Ali bi lahko povedali malo več o tem, kako vidite posledice ukrajinske krize v tem, da se Belorusija oddaljuje od eh, Rusije ali mogoče, da se dogaja ravno nasprotje? case you know he didn't get it, the translation, you know. Gospod Pütering, prosim. Ja, vielen Dank. Hvala. Zelo lepo je videti tu Aleksandra Milinkjeviča, ki je um, imetnik Saharove nagrade 2006. Zelo um, Gospod Milinkovič je rekel, da se moramo zauzeti za politične zapornike, isto nam pravijo tudi sogovorniki iz Rusije, da se moramo zauzeti za zapornike tam. To je pomembno sporočilo nam vsem. Imam pa vprašanje za Aleksandra Milinkoviča. Pred približno enim letom je bila izrečena smrtna kazen dvema mladima, ki so jim očitali izvedbo terorističnega dejanja. Obsodili so jih, ampak eh, pravzaprav čeprav so obstajali določeni dvomi, ali sta to bila prava storilca. Ali gospod Milinkjevič lahko kaj pove o tem, ali še poteka razprava o tem, ali sta to bila dejansko storilca, ali so ostali določeni vprašaji za uh, uh, umorom. Eh, gospod Tenok, eh, torej razlikujem se od eh, socialistične kolegice, ki je rekla, da je EU naredila eh, napake v vzhodnem partnerstvu in da je v bistvu šikanirala Rusijo, ampak mislim, da je ravno obratno. Rusija šikanira nas in ne mi nje. Eh, torej, eh, to vzhodno partnerstvo se mi zdi, da se je kar obneslo in uh, vse je bilo seveda prostovoljno dogovorjeno. Uh, nihče ni usiljeval nobenih partnerstv s temi uh, državami, medtem ko je Rusija zelo pritiskala na državo, naprimer na Armenijo, da uh, se vključi v njihov uh, projekt in ta Euroazijska carinska unija uh, tu ne gre samo za ekonomska vprašanja, temveč tudi za politični projekt. Vprašanje gospodu Milinkjeviču. Torej, eh, ruske čete v vaši državi, eh, ne vem natančno koliko jih je, ampak imajo tam svojo bazo in nekatere čete so tudi fizično na vašem ozemlju. Ali eh, je to tudi scenarij trojanskega konja, kot smo mu bili priča na, Krimi, eh, na Krimu? Eh, Rusi, če imajo tako eh, vojaško prisotnost na Krimu, bi lahko zlahka prevzeli k, eh, Krim, tako smo svarili pred nekaj leti in to se je izkazalo kot pravilno. Torej, ali se bojite prisotnosti tih ruskih čet na vašem ozemlju, gospod Milikjevič, in ali se bojite podobnega državnega udara v vaši državi s pomočjo teh čet? Hvala. Gospod Milinkijevič, Beseda je vaša. Kar se tiče smrtne kazni, je za Aleksandra Lukašenka kot eh, eh, politika, ki vodi državo, je smrtna kazen orodje ustrahovanja. In za nas se mi zdi, da je zelo pomembno, tako kot tudi za Evropsko unijo, da vemo, da, se, da je potrebno odpraviti eh, smrtno kazen. Mi smo sadna država v Evropi, kjer to še obstaja ampak to se bo zgodilo verjetno šele, ko bo Belorusija se pogovarjala o ekonomskih sporazumih z eh, Evropsko unijo, kjer bo treba spoštovati tudi eh, določene vrednote in pravice in eh, človekove pravice. In torej, treba je se zauzeti za izpustitev političnih zapornikov in za Eh, odpravo smrtne, smrtne kazni. Ampak šele v tem širšem dialogu z Evropsko unijo mislim, da bo uspelo odpraviti to, ta srednjeveški način kaznovanja, kar zadeva vojaške baze Rusije v Belorusiji, taki bazi sta dve. Eh, v ustavi naše države sicer piše, da je da Belorusija eh, poskuša ostati neutralna in da so baze tujih držav kršitev tega. Eh, in vprašanje gospoda Pöteringa, ali je možno ali bi bil, bila možna agresija uh, Rusije s pomočjo teh vojaških baz. Seveda obstaja ta nevarnost, zato mi tudi uh, protestiramo proti tem uh, vojaškim oporiščam. Uh, Ampak, da bi to bil trojanski kon, to ni zelo realistično. Za Rusijo je najbolj pomembno, da bivših sovjetskih republik ne odpusti v Evropo, ampak Belorusija sploh ni rekla, da se želi integrirati z Evropsko unijo. Eh, Belorusija je ekonomsko navezana na Rusijo, zato vojaška agresija ni realistična. Če, kdaj bi prišlo do te agresije, če bi Belorusija rekla, da se želi pridružiti Evropski uniji? Če bi eh, podpisali memorandum v Vilni, Eh, torej želi, Rusija želi predvsem ustaviti države pri približevanju Evropski uniji. Torej, To je tako kot pri starših, ne? če jih eh, želijo zapustiti otroci, so starši zelo jezni na nje in poskušajo na začetku tudi z nasiljem jih eh, obdržati. No, mislim, da je to eh, bila, bil zelo dober sestanek. Ta in tudi naslednji parlament bo še naprej posvečal pozornost položaju v vaši državi. Pripričan sem, da vas bodo povabili tudi v novem sklicu v parlament. In želim vam tudi povedati, da je situacija v primerjavi s situacijo, ki je nastala v Ukrajini, Eh, situacija v vaši državi eh, za nas še bolj pomembna in ji posvečamo večjo pozornost. Hvala vsem, ki so sodelovali, hvala pa tudi vam osebno. So, uh, uh little... Sledi kratek odmor in potem bomo začeli z obravnavo naslednje eh, točke in sicer nas bo obiskal zunani minister Egipta, ki bo čez pet minut potem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 colleagues. Drage kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer um, izmenjavo mnen z egiptovskim ministrom za zunanje zadeve Nabilom Fahmijem o trenutnem položaju v Egiptu. Gospod Fahmi je v okviru eh, vrha EU Afrika tu v Bruslu in zato imamo priložnost za ta današnji pogovor z njim. Sedaj, ko ste eh, pred predsedniškimi volitvami eh, in ko je bila sprejeta nova ostava, eh, nas še posebej zanima razvoj dogodkov v vaši državi tudi revolucijo pred nekaj leti smo seveda pozorno spremljali. Zato seveda cenimo vašo prisotnost danes tu. Gotovo bomo imeli veliko vprašanj, seveda eh, nas skrbi eh, obsodba 529 eh, muslimanskih bratov na smrt. S tem dialogom upam, da bomo dobili pravilne odgovore na naša vprašanja. Sedaj pa vas vabim, da uh, spregovorite pred tem odborom. 10 do 15 minut eh, imate časa, gospod zunani minister. Hvala, gospod Pasku. Hvala vsem za to, da ste prišli na to srečanje in veliko veselje mi je, da, vam, da vam lahko neposredno ne, ne se pogovarjam z, z vami. To, kar se dogaja v Egiptu, je zelo pomembno. In zelo cenimo tudi naše odnose z Evropsko unijo, ki imajo zelo dolgo tradicijo. Eh, mnogo skupnih korenin imamo in pred nami je dolga skupna prihodnost, zato je dobro, da se med seboj razumemo. Egipt je sedem tisoč let star, nismo imeli toliko revolucij, vendar smo imeli dve v treh letih. Zato je torej jasno, da uh, je to gibanje k spremembam zelo močno. Uh, Torej, v preteklosti tega ni bilo uh, veliko, vendar dvakrat v preteklih trih letih je prišlo do teh velikih sprememb. Gre za definiranje politične identitete v 21. stoletju in sicer na način, ki vključuje vse, ki želijo najprej biti eg eh, egipčani in vse ostalo pozneje. In če želiš sodelovati v procesu oblikovanja te nove države, potem ni pomembno, ali si eh, levega, desnega političnega prepričanja in tako naprej, temveč eh, moraš sprijeti to, da je nacionalnost prva identiteta in drugič, da eh, imaš pravico zauzeti politična stališča. Eh, da to ni pod nobenim vprašanjem, seveda samo, če se to zgodi nenasilno. In to piše tudi v ustavi. Dve, dva razloga sta, da je prišlo v treh letih do dveh revolucij. Prvič, eh, 56 odstotkov ljudi je mlajših od 25 let in to mladi so si želeli predvsem spremembe. in to tudi ni slabo, da je eh, motivacija izhajala iz mladine. Eh, potem informacijska revolucija eh, omogoča mm, nove načine informiranja ljudi, nihče ne more blokirati tega eh, informiranja in ljudje, ki vidijo, da imajo možnost, želijo med, odločati med različnimi možnostmi, če pa te možnosti nimajo, pride do odpora. In eh, da pride do revolucije in ne evolucije, je bil razlog tudi slabo, slaba vlada, slabo upravljanje. Če imate dobro upravljanje, potem prihaja do evolucije, če ne, pa do revolucije. In pri nas je bila slaba vlada, slabo upravljanje. In to je treba sedaj rešiti. In sicer vsi eh, prebivalci Egipta morajo sodelovati. Najprej kot prebivalci državljani Egipta. Vse ostalo. Eh, pride v drugi vrsti in ljudje morajo tudi razumeti, kako deluje demokracija, kaj je moč demokracije in kaj so omejitve pravic v okviru demokracije, tako uh, za oblasti, kot tudi za ljudi. To ni. Uh, ne gre samo za izziv, uh, kako se med sabo razumemo, temveč kaj storiti, če se ne razumemo, kako se premakniti z ene točke na drugo. Če uh, ni tega sporazuma. 2011 smo nekako narobe začeli. Namesto, da bi najprej razvili ustavo, ki bi, eden, ki bi definirala identiteto in bi potem izvedli volilni proces, kjer bi konkurirali različne stranke, smo takoj eh, skočili v, ta, eh, v to predvolilno kampanjo In tam se je uveljavila potem moč ulice in to je bila izključujoča moč, ne pa vključujoča. In mnogi so imeli občutek, da so ostali zunaj tega procesa. Ampak kakorkoli, po manj kot dveh letih in pol, eh, je prišlo do druge revolucije, ki se je zgodila na enak način. Spet so šli ljudi, ljudje na ulice, prišlo je do nevarnosti destabilizacije, potem so varnostne sile tudi zagotovili, da se to ni zgodilo. Predsednik pa je od, moral bil strmoglavljen. Torej, to niso normalne okoliščine. Kdor pravi, da je to normalno, to nima prav. To so izredne razmere, izredne okoliščine, vendar to, so, to je bil odziv na to, kar se je dogajalo na ulicah. Ni pa to bilo vnaprej tako določeno. Torej, eh, mm, pravzaprav bi bila prava časovnica ta, da naredimo najprej ustavo in potem izvolimo predsednika parlamenta in eh, predsednika države ali tudi eh, obratno. Torej, to je časovnica za prihodnost. In eno leto po eh, začetku, po 30. juniju lanskega leta, naj bi izvedli vse tri eh, korake. To je bila torej ta časovnica in ta ni bila usiljena nikomur. Eh, z različnimi zainteresiranimi stranmi smo se dogovorili za to razen z eno stranjo. In prvi korak je bil ta, da je bo vodja vrhovnega sodišča postal začasni predsednik eh, tudi te ustavne, ustan, ustavne skupščine, skupščine, ki pripravi ustavo. Pred manj kot enim letom je bila ta sprejeta in potem naj bi eh, izvedli predsedniške volitve v tretjem tednu maja in drugi krok, če bo potreben, na začetku junija in eh, parlamentarne volitve ob koncu Eh, poletja, tako da bomo imeli uh, jeseni uh, popolno delujoč parlament. Pri vsem tem moramo zagotoviti, da uh, uh, razvijamo tudi gospodarstvo, da izpolnjujemo potrebe ljudi. Ne moremo razvijati gospodarstva, če je ta uh, negotovost na cestah in zato uh, moramo zagotoviti tudi varnost na cestah in na ulicah in moramo se boriti proti nasilju, ki se pojavlja tu in tam. Tudi tam, kjer prihaja do terorističnih grožn, naprimer na Sinaju. Ampak kako uh, se tega lotiti, da to ne bo. Uh, v neskladju z demokracijo, to je seveda delikatno ravnovesje, ki ga moramo doseči. Demokracija zagotavlja pravice, vendar določa tudi, kako eh, lahko deluješ, eh, kolikor, eh, kolikor se pač eh, izražaš eh, v okviru meja eh, demokracije. Naslednji predsednik, ki bo prevzel oblast junija, bo moral Eh, zagotoviti varnost in predvsem zagotoviti tudi rast gospodarstva in bo moral eh, eh, zagotoviti spravo med ljudmi. In skupna, skupna identiteta je pomembna. Skupna ne pomeni identična, temveč to je neka krovna identiteta, kjer vsak najde svoj prostor. Torej, eh, največji izziv je, kako ravnati z ne, eh, Eh, soglasji in ne eh, eh, s tem, kjer se itak razumemo. Torej, jaz sem optimističen, da nam bo uspelo zgraditi demokracijo. Zakaj sem optimističen? Videl sem, da državljani Egipta ustrajajo na tem, da sami odločajo o prihodnosti In tej aspiraciji se ne bodo odpovedali temu stremljanju. In razen tega sem tudi optimist. Zato, ker ne poskušamo zgraditi eh, demokracijo, eh, ki bi bila nekaj posebnega. Eh, torej, demokracija ima določene značilnosti eh, povsod po svetu. To prav gotovo ne bo lahko. Eh, Eh, soočali se bomo z določenimi izzivi. Ampak ko bo Egipt popolnoma varen, ko ne bo več eh, te grožnje nasilja, tem lažje bo najti tudi to skupno politično identiteto. Da bi dosegli tudi ekonomske cilje Eh, zadovoljili ekonomske potrebe, torej potrebujemo 8 do 10 odstotno rast v naslednjih desetih letih. Vsakih devet mesecev se poveča število prebivalstva za en milijon in sedanja rast je 2 do 3 odstotkov in to, torej, to so uradne številke, zato tudi vidimo, kako velik zalogaj bo to, ampak to nam bo uspelo v stabilni regiji in torej doma sedaj iščemo to novo identiteto in če pogledam čez meje Egipta na jug, na eh, zahod, potem vidim, da so težave povsod. Zato želim predvsem, da nas podprete, da molite za nas in da nas tudi podprete. E, torej to, kar se bo zgodilo v Egiptu, ne bo vplivalo samo na Egipt in na Bližnji vzhod, temveč tudi na vas. Vendar e, bo vplivalo na nas tudi tu, kar, delali, kar um, se bo dogajalo tu, če nas boste ignorirali. Uh, če nas boste izolirali, bo to seveda vplivalo na nas. Eh, to, kar delate tu, vidijo moji otroci in vnuki v dveh sekundah in potem me vprašajo, zakaj pa pri nas ni možno isto, zakaj pa nam to ne uspe. Torej, to bo nov Egipt, to bo Egipt, eh, ki bo ponosen na 7000-letno zgodovino, ki pa bo bolj uh, uh, se uh, uh, upiral v prihodnost. Uh, in ki bo bolj gledal v prihodnost. Torej, jaz sem popolnoma odprt za to razpravo, veselim se vaših vprašanj in upam, da boste tudi vi prisluhnili mojim odgovorom. Hvala. David. Hvala lepa, gospod Marija David. Thank you very much, chair. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister, pozdravljeni. Predsedoval sem delegaciji za Mašerek in kako lahko sami ganete Egipte na naših prednostnih nalog. Zelo smo zadovoljni, da lahko z vami sedaj spregovorimo o tem. Naj se kar lotimo vprašanj. Omenili ste, kako zaskrbljeni, kako šokirani smo zaradi novic, ki smo jih prejeli prejšnji teden. In v vsaki družbi želimo videti ločitev oblasti med pravosodno vejo in drugimi vejami oblasti. Mislim, da ne bo šlo brez uh, visoke stopnje kritike. Predsedujoči Paska je to že omenjal. Vem, da obstajajo določbe v vaši zakonodaji, ki omogočajo odpoved teh kazni, ampak eh, ko vidimo, da je na stotine ljudi v tako kratkem času obsojenih, potem nas to skrbi. Ne glede na to, kakšna je bila sodba, ne glede na to, kakšna je bila odločitev, ki je za nas tako ali tako nespremljiva, kakor veste. Vendar sestavljamo si tudi naslednje vprašanje. Naslednji predsednik mora biti predsednik vseh egipčanov. Ampak kako lahko oblikujete strpno družbo, kjer bodo ljudje sodelovali, tudi če se med seboj ne strinjajo, če ob enem prejšnji predsednik eh, države, ki je bil izvoljen, čeprav se potem ni vedel demokratično, tiči v zaporu. na stotine smrtnih obsodb je bilo podanih njegovim privržencem in tako naprej. Sami ste dejali, da bo z novo ustavo nastal nov Egipt. Upamo, da bo to res. Upamo, da bomo lahko z vami tesno sodelovali in uh, vsi smo prijatelji Egipta, upam, da bomo lahko o tej smeri tudi govorili, ampak nekaj se mora spremeniti. Mislim pa, da bi morali vi ukrepati. Pravosodje mora biti neodvisno. Tukaj se pač eh, ne strinjamo. Nova vlada, nov predsedniški kandidat mora to zagotoviti. Kaj menite o tem? Kaj te drugače boste zašli v enako past, v kateri se je znašel Mubarako režim? Kaj ti, konec koncev, boste poskrbeli? zato da bodo vsi nasprotniki imeli dovolj municije za kritiko. Številni mi govorijo, da ne želijo biti politiki v, v Egiptu. 1,3 milijona ljudi več imate vsako leto, vaša država je odvisna od turizma, od eh, nakazil. Mm emigrantov nazaj v državo in tako naprej. Kako boste ukrepali, da bi si zagotovili podporo mednarodne skupnosti? Želim vam obilo uspeha in eh, ne glede na to, da smo prejšnji teden slišali zelo dramatične novice, vas vseeno lepo pozdravljamo tukaj in upamo, da bomo z vami lahko tesno sodelovali. Hvala. Hvala, gospod Sarfranka. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobrodošli, gospod minister. Ja, gospod minister, eh, torej v imenu Evropske ljudske stranke bi vas želel pozdraviti na odboru za zunanje zadeve. Mi si prizadevamo za pozitivno in aktivno ulogo Evropske unije v odnosu do Egipta, ne samo zato, ker je Egipt velika, pomembna, zgodovinska država, ki ima zelo eh, veliko strateško ulogo in eh, prav gotovo se vsi zavedamo, da je to, kar se dogaja v vaši državi, ključnega pomena za regijo in za svetovno geopolitiko. To je država, ki še opredeljuje svojo politično identiteto in gospod minister evropska unija eh, se mora prizadevati za inkluziven demokratičen pr proces in tudi za spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Strinjam se z zaskrbljenostjo, ki so jo izrazili kolegi gospod Paščo, gospod eh, David, eh, s pričo teh obsodb pripadnikov um, muslimanske bratovščine pod temi pogoji. Gospod minister, želel bi vedeti tudi v sedanjem obdobju države, kakšne so njene eh, gospodarske perspektive po vseh teh revolucijah, do katerih je prišlo. Zanima me tudi, kakšni so vaši načrti za zakonodajne volitve glede na to, da že vemo, da so predsedniške volitve predvidene za 26. oziroma 27. maja. Gospa Gomeš. Minister, um... Gospod minister, kakor je povedal moj kolega, vsi poznamo veliko in uh, pomembno zgodovino Egipta, o tem se učimo že v osnovni šoli vpliv Egipta se pozna povsod po islamskem svetu in tudi vsi vemo, da je Egipt zelo pomemben trgovinski partner v sredozemlju. Zato je za nas zelo pomembno, kaj se dogaja v vaši državi. Omenili ste dve revoluciji v zadnjih treh letih. Da, vsi smo z veliko zanimanja in solidarnosti spremljali dogodke in pogumen boj egipčanov na trgu Tahrir. Vendar videli smo tudi, da se je to končalo, sama bi rekla, z državnim udarom. Pred 40 leti smo tudi v moji državi, na portugalskem, imeli državni udar. Ljudje so takrat to zelo podpirali. Vprašanje je, je, kako se bo zgodba končala. Ali bo državni udar na to vodil v več demokracije, ali se bodo stvari samo še poslabšale. No, nažalost moram reči, da se mi zdi, da delamo korak nazaj. Ne gre samo za to šokantno obsodbo 500 in nekaj ljudi na smrt. V dveh sejah je sodišče obsodilo vse ljudi in niso bile spoštovane niti osnovne proceduralne pravice. Ta ustava, nova ustava, zagotavlja nadzor vojske nad civilno družbo. Vrhunsko, vrhovno sodišče imenuje ministra za obrambo, proračun vojske je popolnoma nepregleden, vojaški sodniki lahko sodijo tudi civilistom in eh, dejansko ni zagotovljena ločnica oblasti. Predsednik lahko imenuje pet odstotkov poslancev in tako naprej. Vse to se odvija v istem času, ko vidimo, da se družba v Egiptu spreminja. Velik del družbe v Egiptu, tukaj omenjam islamsko bratoščino, je predmet pregona. Ne razumem, kako lahko govorite o premiku k demokraciji, če izključujete ljudi ali pa jih celo potiskate v temačne dele družbe. To ni recept za demokracijo in to prav gotovo ni način, da bi islamsko bratovščino prepričali, da opusti nedemokratične prakse. Prav tako želim opozoriti na dogodke na Sinajo. Gre za marginalizacijo prebivalstva beduinov, redno se tam trguje z ljudmi, vladi Egipta in Izraela sta odgovorni za to, vendar znakov izboljšanja ni. Prav nasprotno. Kaj pa mediji, novinarji Al Jazeera, blogerji, novinarji v Egiptu so v zaporih? Oprostite, gospod minister, ampak uh, nič od tega me ne bo prepričalo, da je po vašem mnenju druga revolucija in po mojem mnenju državni udar nekaj, kar bo zagotovilo demokracijo. Opravičujem se, ampak tako pač je. No, če ste že tukaj, vas želim v okviru vrha EU Afrika vprašati še nekaj. Na jugu Francije se mi zdi, da se večajo težave gre za Etiopijo, Sudan v zvezi z Nilom. Kakšno je stališče vaše vlade v zvezi s tem? Mislim, da bi to lahko vodilo do zelo velikega konflikta, ne samo v tej regiji, ampak tudi nasploh. Hvala, gospod Vambale. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pozdravljeni, gospod zunani minister Gibta, lepo je, da ste tukaj poskusil sem preučiti obe ustavi, prejšnjo in zdajšnjo. Po mojem mnenju, trenutna ustava ponuja pot k demokraciji, ampak demokracijo je treba trdno zasidrati v družbo in ta proces traja nekaj časa. Vrniti se želim na to, kar sta povedala gospa Gomez in gospod David, pa tudi to, kar je povedal gospod Salafranka množične obsodbe na smrt preprosto ne delujejo. V moji državi in v Evropski uniji smo priklicali smrtno kazen in tudi nekatere druge države so uvedle moratorije na smrtno kazen. Zanima me, ali morda ne menite, da bi moratorij na smrtno kazen lahko zbližal egipčane, zato da bi se izognili množičnim usmrtitvam. Hvala sedaj pa gospod Tanak. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Gospod zonani minister, tukaj sem lepo pozdravljen v imenu EKR, smo evropski konservativci in reformisti, kako sem dejal. Egipt je strateška država, stabilnost Egipta je zelo pomembna, ključna je za vašo regijo, evropski svet in za Evropsko unijo. Sem bil med tistimi v parlamentu, ki so previdno pozdravili ustavo, kaj ti zagotavlja boljše pravice za manjšine, še posebej za skupnost koptov mojem volilnem okrožju v Londonu, prav tako poznam predstavnike koptov, pa tudi ženske so na boljšem položaju. Šarija še vedno predstavlja osnovo, čeprav ste prepovedali stranke, ki so osnovane na religioznih osnovah. To mi je nenavadno, morda lahko kaj več poveste o tem. Tudi z ključnimi državami iz Evropske lige sodelujete, naprimer Saudsko Arabijo. Ana je dejala, da se poskušate boriti, vendar ne dovolj, proti Al-Kaidi na Sinaju. Omenjali smo še smrtno kazen 500 islamskih bratov. No, še nekaj sem prijatelj Egipta in eh, sem nekdo, ki je previdno pozdravil vašo novo vlado. Gre za vprašanje tiskovne svobode oziroma svobode tiska. Nekdo izmed mojih voljivcev je bil obsojen terorizma, čeprav takrat sploh ni bila v Egiptu, Al Jazeera English, ki jo gledam redno, gledal pa sem jo še posebej redno v času libijske krize, je po mojem mnenju relativno objektiven kanal. Arabska različica je morda manj objektivna, to financira Katar in Katar podpira. ISIS in Al-Nusro v Siriji, ampak angliška različica je uredniško neodvisna in nikoli nisem slišal, da bi zagovarjali terorizem. Sue Terson, ki je delala za kanal 4, je utrpela zelo veliko poklicno škodo zaradi teh obtožb, ker ne more delati v državah Afriške unije, ki imajo sprejete sporazume o izročanju z Egiptom v imenu svoje skupine in uh, o tem sem govoril tudi z Williamom Hegom, želim prositi, da opustite obtožbe proti tej novinarki in tudi proti drugim novinarjem Al Jazeera English. To bi bilo zelo dobro. Hvala lepa, gospod minister. Izvolite. Hvala lepa. Hvala za tako številna vprašanja morda bi se moral že pred časom oglasiti tule pri vas. No, ampak eh, to mi potrjuje, kako pomembno je, da eh, sem tukaj. In jasno je, da je zelo veliko interesa za to, kar se dogaja v naši državi. Vaše vprašanje so bila odkrito in podal vam bom tudi odkrite odgovore. Prvič, naj uradno povem, da obsodbe ni, da bi 529 ljudi usmrtili. Te obsodbe ni. Kaj se je zgodilo? Sodišče je kartoteke teh ljudi poslalo muftiju za mnenje o tem, ali bi jih obsodili na smrt ali ne. Nobena obsodba še ni, da jih bodo obsodili na smrt. Ampak mufti bo moral sprejeti težko odločitev, tega ne zanikam. Ne želim vas uh, zavajati. Odločitev bo težka, ampak uh, eh, obzodben ni. Tisti, ki menite, da je, ni. In drugič. Po naši zakonodaji velja, velja naslednje. Če nisi prisoten na sojenju, dobiš največjo kazen, ampak kazen se ne bo izvajala, dokler se ne vrneš in potem se proces začne znova od 529 jih 370 ni bilo tam. In eh, tudi, če so bile njihove kartoteke poslane muftiju, bo mufti podal svoje mnenje. In če bo obsodba kasneje podana, ne bo izvedena, dokler ne bodo fizično na sodišču in dokler ne bodo deležni poštenega sojenja. Govorimo o torej 140 primerih. Oni so bili prisotni in njihove kartoteke so bile poslane muftijo. Smo del izvršne veje oblasti, zato ne morem komentirati o vsebini sojen. Generalni tožilec in vlada sta podala izjave Obrazložili, obrazložili smo proces in tudi načelo pravne države. Razložili smo, da to ni obsodba in da tudi po odzivu muhtja sodišče še vedno lahko spremeni svojo odločitev in dve ali tri stopnje pritožbenih postopkov bodo na voljo obtoženim v smislu procesa in tudi v smislu vsebine. In te pritožbe bodo šle skozi pravni sistem, tega ne bo odločal nihče v izvršni veji oblasti. Šele potem, ko bodo vsi ti pritožbeni procesi končani, bo to podano vodji izvršne veje oblasti, torej predsedniku, in on bo potem potrdil obsodbo ali ne. Proces bo še vedno zelo, zelo dolg, zelo veliko ravni nas še čaka, preden bo to kjerkoli blizu izvršne veje oblasti, če se bo kadarkoli tam znašlo. Ali gre za resen primer? Seveda gre za resen primer. Ampak mislim, da ne smemo prehitevati, ne smemo prejudicirati odločitev sodnika. Tudi če se bo odločil tako, bodo obtoženi in obsojeni imeli pravice, da se pritožijo v različnih procesih in ko bo vse to končano, če bo še vedno veljala smrtna kazen, se lahko predsednik odloči ali bo potrdil ali zavrnil odločitev v primeru smrtne obsodbe. V drugih primerih pa ne. Spoštujem vaše mnenje v zvezi z smrtno kaznijo, ampak v Egiptu pač imamo svojo zakonodajo, to je del naše zakonodaje, dokler zakonodaja ne bo spremenjena, bo pač tako ostalo. Nisem presenečen, da ste bili šokirani, ko ste slišali številko. Zelo sem zadovoljen, da ste tako zainteresirani za to temo. Naslednje vprašanje je bilo, ali lahko gremo naprej, če so člani islamske bratovščine obsojeni in obtoženi večina, ki vas je tukaj govorila in uh, tudi nekateri drugi so omenjali podobno. Namreč v vseh vaših državih ste imeli primere skupin teroristov, ki so se znašli na sodišču. Nihče, sekularisti, levičari, desničari, nihče ni imun pred zakonom, nihče ne uživa imunitete pred zakonom, če krši zakonodajo. Demokracija temelji na zakonodaji. Vsak ima pravico do ustreznega pravosodnega postopka, ampak nihče ne uživa imunitete pred zakonom. Zato ne smemo kar univerzalno obsojati, da če se bo nekaj zgodilo, potem demokracije ni. No, ne, tako ne gre. Egipt mora narediti korak naprej ampak pravna država mora biti tisti odločujoči dejavnik. Kaj lahko Evropska unija stori? Naj odgovorim nekoliko hitreje. Pomagate nam lahko, da bomo postali bolj, boljši egipčani. Ne pa domnevati, da bomo mi vaši egipčani ali evropejci mi smo egipčani in ne bomo postali evropejci. Ampak z veseljem sprejemam mnenja drugih, še posebej evropejcev, ki nam predstavljajo mednarodne standarde, še posebej, ker smo tako blizu, dobro bi bilo, če bi se držali istih načel in tako naprej. Na koncu živimo v globalni skupnosti. To je vse lepo in prav. Ampak notranja politika je vprašanje notranje politike. Zato morate poskrbeti, da bomo mi poskušali biti skladni z makropolitičnimi načeli, ampak ne smete se ukvarjati z mikroupravljanjem. Vi lahko pomagate pri oblikovanju zmogljivosti, naprimer. Spodbujam vas, da nam pomagate krepiti institucije, naprimer parlamentarno institucijo, institucije izvršne veje oblasti in tako naprej. Gospodarska vprašanja. To je zelo velik izziv. Kakor sem dejal, moramo hitro poskrbeti za varnost v državi, zato da bomo lahko oblikovali ustrezno okolje za gospodarsko rast, kajte to bo zelo težak cilj. Parlamentarne volitve nas čakajo najkasneje konec poletja in predsednik Adimocura je dejal nekaj zelo pomembnega. Vsak egipčan, ki spoštuje ustavo in ni nasilen, ima pravico do udeležbe v naši politični prihodnosti. Če ne spoštuješ ustave in če si nasilen, potem ne. In to sta edina dejavnika za diskvalifikacijo. Vprašanje o državnem udaru in tako naprej. 35, 37 let se že ukvarjam s diplomacijo, tako dolgo je, da se sploh ne spomnim več. Ampak že tako dolgo se s tem ukvarjam, da vem, da imamo egipčani zelo dolge spomine. Ne želim se spuščati v razpravo o tem, ali je bil to državni udar ali ne. Rekl sem, da so bile to izjemne okoliščine. Izjemno je bilo to, da so ljudje šli na ulice in potem je vojska posredovala. Če vi to drugo omenjate kot državni udar, se mi zdi zelo nenavadna izbira primerov. Še posebej v drugem primeru. Kaj ti v drugem primeru, v nasprotju z prvim primerom, vlada oziroma vojska ni vladala tri dni. V prvem primeru pa je vladala leto in pol. In takrat nihče ni menil, da gre za državni udar. Kakorkoli že. Oblikujemo prihodnost, imamo ustavo, organiziramo volitve in poskušamo organizirati odprto družbo. Če si ogledate svoje ustave v svojih državah, vaše ustave odražajo nacionalne izkušnje. Kaj to pomeni? Tisti, ki ki ste v svoji zgodovini imeli velike tragedije, težave s teroristi, družbene težave, separatistične težave, lahko to vidite v svojih ustavah, v svojih zakonih. Posamezne postavke so namenjene prav temu in naša trenutna ustava vključuje prav te posebne postavke. Naša družba je bila tik pred razpadom in uh, skoraj so nam ukradli identiteto ampak bodimo popolnoma pošteni. Pri civilnih svoboščinah, ki jasno določajo, kamor želimo iti, lahko vidimo, da je to mnogo boljše od prejšnjih ustav, kar zadeva vprašanje vojske. Bodite pošteni. Določbe o vojski jasno navajajo, da to velja samo za dva volilna cikla prejšnjič se je zgodilo naslednje. Vojska je poklicna ustanova in nismo želeli, da bi se ponovila zgodovina, zato smo imenovali te določbe samo za dva politična cilja in tudi vprašanje imenovanja poslancev. To določbo imamo prav za, iz nasprotnih razlogov kot ste jih omenjali vi. 90 odstotkov muslimanov imamo, 10 odstotkov kristijanov, zelo dolgo zgodovino gibanja žensk imamo in tako naprej. In uh, ni tako preprosto doseči enakih uh, pravic. Ženske imajo enake pravice na delovnem mestu v Egiptu, vendar težko pridejo v parlament in enako velja za manjšine. Enake pravice imajo v smislu delovnih mest in pravice imajo enake tudi na področju eh, pravosodja, ampak težko pridejo v parlament. Zato ima predsednik možnost, da imenuje določene poslance, zato da se zagotovijo ustrezna ravnotesja, zato da se zagotovi ustrezna udeležba žensk in manjšin v parlamentu. Omenjali ste sodne postopke vojaških sodišč preberite besedila. Besedilo pravi, da civilistom ni mogoče soditi na vojaškem sodišču, razen v določenih primerjih. Govori se torej o tem, da jim ni mogoče soditi, ne skrivam se za jezikom. Soditi jim je mogoče le v primeru, če napadajo vojaško ustanovo ali vojaka, ki je takrat v službi. To je velik korak naprej v primerjavi z preteklostjo. Ne trdim, da je ustava, ki smo jo oblikovali v času dveh revolucij, popolna. Tudi vaše ustave niso popolne. No, vi ste mi zastavili težka vprašanja, tudi jaz vam lahko vrnem enako. V vsaki ustavi so pomankljivosti, zato ker jo pripravljajo ljudje. Tudi naša ni popolna, ampak je mnogo boljša od tiste, ki smo jo imeli prej. Veliko ljudi je preganjenih. Jezik izbiram zelo previdno. Vsak, ki spoštuje ustavo, nacionalno identiteto postavlja pred vse in je miroljuben, ima mesto v prihodnosti Egipta. Če nacionalne identitete Egipta ne postavljaš pred vse ostalo, potem kršiš ustavo in si izključen iz procesa. In mimo grede še nekaj. Če bi prebrali kaj več o islamski bratovščini, bi vedeli, da je njihova ideologija izključujoča. To pomeni, da ne vključuje drugih, ki niso člani te bratovščine. Oni lahko sami odločajo, ali bodo prihodnost eh, Egipta oblikovali z nami ali ne. Islamska bratovščina, teroristična organizacija, da. Ali želite, da vam naštejem teroristične organizacije v vaših državah? To ne oduzema pravic posameznikom, če se odločijo za miroljubno pot. Ampak organizacije, ki želijo razbiti državo bodo teroristične organizacije, to je jasno. Sina, velike problemi so tam, jasno je, leta smo to zanemarjali, dolgo časa bo trajalo, da bomo to rešili, sedaj začenjamo izvajati projekt, da bi vprašanje naslovili, ampak eh, problem obstaja ne na celotnem Sinaju, ampak v določenih delah, delih. S tem se strinjam z vami. Svoboda tiska. Smo v procesu evolucije. Odločiti moramo, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno v smislu spodbujanja odprtosti. Ampak vedno bodo določena vprašanja, ki jih ne bo mogoče izvajati pod pretvezo tiska. No, pustimo zadeve tisku in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Bodite prepričani, da je naš tisk zdaj mnogo bolj odprt. Poglejte si kritiko, ki sem je deležen sam v našem tisku o stvarih, s katerimi nimamo prav nobene zveze. No. Različni pred, kandidati za predsednika so prav tako izpostavljeni veliko kritiki in tudi nekateri, ki sploh še niso uradno kandidati. Zadeve tukaj se razvijajo. Dajte nam nekaj časa. Nil in voda. To je zelo pomembno vprašanje in tudi zelo zapleteno vprašanje. Etiopija, Egipt in Sudan ne bodo dosegli cilje brez sodelovanja. Vsi potrebujemo več. Etiopija potrebuje več razvoja, Sudan potrebuje več eh, redne vode in mi potrebujemo več vode na sloh. Naš cilj je, da bi našli rešitev, ki bo ustrezala vsem. To pomeni, da bi oblikovali nove vire, nove projekte razvoja in tako naprej. To je izvedljivo. Ampak nekaj pa ni izvedljivo. Namreč, da bi ignorirali interese drugih držav ob Nilu. V skladu z mednarodno zakonodajo ni dovoljeno sprejemati ukrepov, ki škodijo državam nižje po toku reke. Zakaj je to pomemben problem? 95 odstotkov vode Egipt dobi iz Nila. 85 odstotkov iz modrega Nila. Tudi če bi vodo bolj učinkovito uporabljali in mimo grede mi smo najbolj učinkovit porabnik vode ob Nilu, krat porabimo vodo, preden jo zavržnemo. Tudi če smo bolj učinkoviti, bo to padlo iz 95 na 85 odstotkov. Zato moramo resno izvajati posvetovanja s kolegicami in kolegi. Rešitve so mogoče, ampak eh, to ne bo mogoče tako, da bi ena stran izgubila, druga pa pridobila. Smrtna kazen in moratoriji. Vsi ti predlogi so funkcijski, praktični predlogi. Problem pa je, da parlamenta še nimamo. Če želimo spremeniti zakonodajo, moramo najprej izvesti volilni proces, potem pa bomo videli, ali bodo poslanci za to ali ne. Ampak eh, zaenkrat je smrtna kazen vključena v našo zakonodajo, seveda pa se strinjam z vami, da so številke presenetljive. Uporaba šarije v ustavi, čisto na kratko. Zelo previdno smo omenjali osnovo za zakonodajo in previdno smo tudi navedli, da če si drugačne vere, potem tvoja religija določa pravice. Seveda, izuzemši vprašanje kazenskega prava. Se upravičujem, kdo, ne vem, kdo je ta novinarka, to bom. Uh, rešil, ko bom v Kajru, ampak za ta primer še nisem slišal. Hvala. Uh, Hvala lepa. Če ima kdo še kakšno dodatno vprašanje, je sedaj pravi trenutek za to. Gospod Salafranka. Hvala lepa, gospod predsedejoči. Gospod minister, sprašujem se, če ste že določili datum za zakonodajne volitve, če lahko o tem kaj poveste. Hvala. Eh, ja, hvala. Eh, torej, um, koledar, ki smo ga sprejeli 3. julija, eh, predvideva in seveda ustava, ki je bila sprejeta potet, predvideva, da do julija, 16. julija 2014 moramo določiti datum za parlamentarne volitve. Torej, to je zadnji rok za najavo datuma. Torej, do 16. julija 2014 mora biti datum določen. Na to bomo imeli uh, počitnice, ramadan poleti in ponavadi imamo šest mesecev do, oziroma šest tednov do dveh mesecev uh, časa za kampanjo. Zato predpostavljam, da bomo imeli uh, volitve verjetno septembra ali zelo zgodaj oktobra. Parlament eh, ponavadi začne zasedanje konec oktobra. Torej, zadnji rok za najavo datuma je 16. juli. Hvala lepa. Ministr, najlepša hvala za to priložnost, za izmenjavo. In kot vidite, nas zelo zanima, kaj se dogaja v vaši državi. Upam, da vas bomo kmalo zopet. Uh, lahko videli in da bodo stvari morda do takrat jasnejše. Hvala lepa. Dobro, kolegi. Bomo nadaljevali s predstavitvijo končnega poročila o nadzorovanju sojenja novinarjem v Turčiji. Prosim, kolegi. oprostite, ampak eh, mi še delamo. Dobro, se pravi, nadaljujemo s predstavitvijo končnega poročila o nadzorovanju sojenja novinarjem v Turčiji, ki ga je predstavila ad hoc delegacija Evropskega parlamenta. Eh, delegacija ima eh, pet členov, članov, gospod Jovanesak predseduje in predlagal bi, da kar začne z predstavitvijo sklepov tega poročila. Hvala lepa, predsedujoči. E, to poročilo podčrtuje delo, ki je bilo opravljeno v zadnjih letih in pa tudi e, razvoj na zakonodajnem e, področju. Ta delegacija je bila vzpostavljena na konferenci predsednikov in se ukvarja z situacijo novinarjem v Turčiji. Tu gre tudi za konkretne primere Ahmeda Siga in gospoda Senarja. In uh, na tem je delal že prejšnji predsednik, gospod eh, Albertini in pa gospa Flotar, ki je odgovorna za eh, skupni odbor. Ta delegacija dela že od leta 2011 in je sledila številnim sojenjem v Turčiji. In naj povem, da obdobje, ki ga to poročilo pokriva, želi uh, podati eh, objektiven vidik, torej imeli smo številna srečanja eh, tudi z eh, drugimi akteri, z civilno družbo, z mediji, z skupinami za varstvo človekovih pravic, s turško vlado, zastopniki turške vlade, Evropske komisije, pa tudi vseh pravosodnih vej. To smo delali tudi s ministrom za pravosodje, z odvetniki in uporabili smo vse, eh, vsa mogoča objavljena, neobjavljena poročila. Torej v tej poročilu boste našli vse podatke o naravi teh eh, primerov, ampak osredotočil bi se na eh, sklepe. V Turčiji še nimamo natančnih številk teh novinarjev, torej teh je bilo 40 leta 2013, na to je neodvisna mreža za komunikacije to ocenila na čez 50 in na to na 60 za 2013, še vedno za Mednarodni eh, inštitut za medije in na to Eh, kasneje je Evropska federacija novinarjev to številko še povečala. Torej, v vsakem primeru gre tu za precejšnjo zmanjšanje števila eh, teh eh, primerov v primerjavi z januarjem 2012, kjer jih je bilo več kot 100. Eh, tu se osredotočamo na eh, reformne svežne na področju pravosodja in tretji in četrti svežen sta vodila v eh, precejšnje zmanjšanje števil, števila teh zaprtih novinarjem. Peti svežen predvideva tudi odpravo posebnih sodišč in pa zmanjšanje preventivnega pridržanja na pet let. Tu smo delali tudi v sodelovanju s Svetom Evrope in tudi na osnovi uh, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Evropski parlament uh, mora pozivati uh, turško vlado, da konča zakonodajni svežen v zvezi z eh, pravico do svobodnega izražanja in da to uskladi tudi z sodno prakso sodišča v Strasburgu. Tu je pomembno, da se osredotočamo naprimer na zelo dolga trajanja sojen, na zelo dolga obdobja pridržanja. Uh, Eh, in tudi na eh, cenzuro medijev v Turčiji. Torej, pomembno je, da se eh, na to tudi odzovemo. Ad hoc delegacija je zabeležila tudi zavezo Ministrstva za pravosodje in pa turških organ, pravosodnih organov za sodelovanje z evropskimi inštitucijami in za sodelovanje v skupnih eh, programih Sveta Evrope eh, za usposabljanje sodnikov v Turčiji, v sodelovanju tudi z eh, sodiščem v Štransburgu in to je že privedlo do prvih rezultatov. Pa del, je pa delegacija izrazila zaskrbljenost glede eh, reforme visokega sveta tožilcev in sodnikov in pa tudi zakona o internetu in upamo, da se bo Turčija ustrezno odzvala tudi na eh, ponujeno roko Evropske komisije, ki eh, poskuša prenesti tudi najboljše prakse Evropske unije v Turčijo. Ad hoc delegacija je v svoji izjavi um, parlamentu v, v zvezi z zadnjo resolucijo o poročilu o napredku v Turčiji povedala tudi, da je to, kar se dogaja v Turčiji um, in zlasti v odnosu do svobode uh, medijev, kar je temeljna vrednota. Um, Evropske unije, eh, mora eh, biti eh, zagotovljena na ta način, da bomo lahko zagotovili transparentno delovanje turških demokratičnih inštitucij. Rad bi se zahvalil kolego gospodi članom moje delegacije za njihovo sodelovanje. Rad bi se zahvalil tudi sekretarjatu za opravljeno delo v zadnjih letih. Hvala lepa, gospod Valesa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Daf. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Eh, hvala za vašo predstavitev in hvala gospodu Valenci za opravljeno delo. Kot eh, vemo, si je ta delegacija prizadevala za. Eh, proučitev turških vprašanj in to je eh, zelo eh, težko, kompleksno delo, pogosto tudi vir frustracij in rezultat je zelo jasen. In zelo, zelo nam bo pomagal eh, tudi nam in pa komisiji pri proučitvi situacije in oceni naših odnosov s Turčjo. Mislim, da je to tudi dober primer tega, kako lahko pritisk Evropskega parlamenta in pa zaveza Evropskega parlamenta Turčiji je lahko učinkovit. Seveda vemo, da branci časopisov v Turčiji so malo številni, relativno malo številni in eh, socialni mediji so veliko bolj intenzivna platforma. In eh, tudi veliko večji dostop ima, naprimer, do ljudi. Če si pogledamo uh, Twitter in Facebook, vidimo, da je to veliko bolj uh, um, učinkovito in bo to tudi pomembno pri uh, volilni kampanji, ki se je pravkar končala. Obstaja pa še odprto vprašanje o tem, kaj se bo zgodilo z poskusom omejevanja teh socialnih omrežij, zlasti Twitterja in Facebooka. Gre tu tudi za nek, neko splošno držo, ki gre v smeri boja proti nekonformizmu in kritikam. Mislim, da tu ne gre zgolj za vprašanje pridržanja teh novinarjev. Kot je gospod Valenca povedal, je tu v igri tudi vedno večja avtocenzura novinarjev. To so novinari, ki morda niso prestrašeni, to morda ni eh, primerna beseda, ampak ki so zaskrbljeni zaradi pritiska, ki ga izvaja vlada in pa eh, vladajoča stranka, pa tudi seveda varnostne službe. Imamo tudi primere, ki kažejo na to, da so časopisi, so, za katere je včasih veljalo, da so samostojni, neodvisni, da so bili prevzeti in da so jih eh, prevzele sile blizu vladnim krogom. Torej Saba, na primer, je dober primer. To je seveda obžalovanja vredno. In zanima me, če lahko morda poveste nekaj več o koncentraciji medijev in lastništva medijev v Turčiji. Ali se vam zdi, da bi morali spodbujati spremembo zakonodaje, na področju koncentracij lasništva medijev. Vsi vemo, da so to občutljiva vprašanja, imamo tudi izkušnje v naših državah, ampak izkušnje imamo in eh, lahko bi tudi te izkušnje v dobri veri delili s Turčijo. Hvala. Much, hvala lepa, gospod Duff. Gospod Michael Cashman. Hvala, predsedojoči. Se opravičujem, da eh, nisem prišel prej. Sem bil eh, eh zgoraj eh, na skupnem odboru. Eh, ki dela na tem afriškem vrhu, se bom moral tudi vrniti. Ampak eh, želel bi se mm, navezati na to, kar je povedal gospod Dav. Strinjam se s tem, kar je povedal. Žal nisem bil tu eh, za pri predstavitvi, ampak kot član te delegacije se strinjam s tem, kar je v poročilu, ampak eh, predsednik ve in tudi sam vem, da nisem zadovoljen s končnim dokumentom. Smo poudarili, da obstajajo težave in nismo predlagali rešitev za te težave. Naprimer to, da ima vojska dostop do vseh dokazov tožilstva in eh, to pri vseh eh, primerih, razen morda najbolj, um, najbolj očitnih eh, primerov preventivnega pridržanja. To je naprimer tipičen primer. Uh, napredka v Turčiji, tu bi potrebovali specifična priporočila, ampak sam sem tu v manjšini, sam sem edini v delegaciji, ki to verjame in eh, ne mislim, da Turčija je sedaj na zelo pomembnem križišču in zato bi želel tudi priporočilo za naslednji mandat, da naslednji mandat podaljša ta nadzor sojen, kajti ta sojenja se nadaljujejo in kar nas zelo, zelo skrbi je to, da gospod eh, Erdogan je enostavno sedel eh, križem rok, ko so bili eh, akademiki, novinari in tako dalje aretirani. Pravosodje je samostojno ampak eh, v trenutku, ko so bili člani njegove vlade eh, tudi implicirani v ta sojenja, je takoj posegel in je takoj odpustil eh, vse tiste, ki so imeli karkoli opraviti s tem od tožilcev do, eh, do sodnikov in tako dalje. Tu sploh ni več eh, občutka, da gre za kakršnokoli pravičnost in mislim, da je v Turčiji ta samostojnost, neodvisnost pravosodja povsem zlorabljena. In moj dober prijatelj, gospod Velje, sem še enkrat ponavljam, mislim, da ni uspel narediti tega, kar je absolutno ključno in sicer, da se da priporočila zakonodajalcev Švico. Poglejte, kaj so naredili eh, na vrhovnem eh, svetu. Oduzeli so eh, pristojnosti sodnikom in jih predali ministrstvu za pravosodje. To je, eh, to je korak nazaj pri eh, postopku približevanja Turčije Evropske unije. Torej, kot rečeno, sem v manjšini v ad hoc delegaciji, gospa Flatro se ni vrnila še svojim eh, mnenjem na moja priporočila, ampak vsaj želel bi vašim članom odbora uh, posredovati moja priporočila za prihodnost in če bom to naredil, bom to naredil uh, ob spoštovanju eh, večine eh, odbora, tako da bom še posebej izpostavil, da gre za manjšinsko mnenje, ampak kot veste, sem bil vedno član manjšine in morda je to zame pač najprimernejše in najlažje mesto. Hvala lepa. Se želi še kdo oglasiti? Hvala lepa, gospod Valesa. Bi vam dal še besedo za sklepne misli. Eh, hvala lepa. Težko se je ne strinjati z gospodom Kašanom. Turčija je na ključni, eh, ključnem križišču in kako se bodo stvari odvijale v zadnjih eh, dneh, mesecih, tednih, letih, se bo odločalo zdaj. Ampak samo do te mere se lahko strinjam. Kaj ti? Vključili smo vaše, vaše mnenje priznali smo, da je visok svet um, sodnikov in tožilcev sedaj okrnjen in je postal nekaj drugega. Torej, to smo uh, unesli v poročilo. Torej, poskušali smo upoštevati vaše uh, zaskrbljenosti, ampak uh, to je končno poročilo naše ad hoc delegacije, ampak to še zdaleč ni zadnja beseda na to temo. Kot kar ima moramo zapovedati kot Evropski parlament, to je delo, ki še ni končano, nadaljevali bomo s delom še naprej, nadzorovali bomo eh, sojenja, eh, nadzorovali bomo reforme in nadaljevali bomo s delom. Ampak doslej smo naredili vse, kar smo lahko, zato da smo to upoštevali in upam, da bomo prišli do nekega sporazuma tudi izven eh, te dvorane. Kar se tiče gospodine gospoda Dafa in eh, lasništva medijev. Torej, težava v Turčiji je ta, da eh, lasništvo imajo veliki konglomerati, velike korporacije, ki se seveda naslanjajo na vladne pogodbe. To pomeni, da če nek lasnik eh, želi dobre, Eh, sočne pogodbe strani vlade, potem, bo, potem bo uskladil svoje stališče z vladnimi smernicami. In to je težava. Končna rešitev tu ne bo težka, ampak eh, to, tega se zavedamo in upam, da bomo eh, v bližnji prihodnosti našli rešitev za te težave. Hvala lepa za vaše sodelovanje in hvala za vašo pozornost. Hvala lepa in s tem um, zaključujemo razpravo na to temo. Ni točke razno uh, in datum za naslednji sestanek bo 14. aprila. S tem končujemo sestanek. Hvala.